Razprava je zaključena, glasovali bomo jutri opovdne. Sedaj pa gremo naprej na poročilo gospe Šake o strategiji digitalne svobode v zonani politiki. Štiri minute imate na voljo. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar, kolegi. To poročilo je namenjeno predvsem. Eh, visoke predstavnici Ashtonovi in službi za zunanje delovanje. Gre za življenja ljudi, vseh ljudi po svetu, države, članice in OZN so povdarjali, kako zelo pomemben je dostop do interneta in da je digitalna svoboda del kopenhageških kriterijev spodbujamo demokracijo, spoštovanje človekovih pravic, vendar pa moramo biti dosti bolj velikopotezni. Jutri bomo glasovali o prvi strategiji za upenjanje dostopa do tehnologij v našo strategijo. To bo odprl dostop do interneta. Pri nekaterih politikah pa moramo uvesti nova pravila za spodbujanje tehnološkega razvoja z demokratičnim nadzorom. Komisija pripravlja načrt za kibernetsko varnost, kar nastrpno pričakujemo, vendar pa vemo, da obstaja odnos med varnostjo in svobodo na internetu. Spoštovati moramo svobodo, zapori so polni disidentov, ki so delovali na svetovnem spletu ti si zaslužijo evropsko podporo, ne smemo jih kaznovati z rodi, ki jih spodbujamo tukaj v Evropski uniji. Mi moramo spodbujati človekove pravice in istočasno preprečevati, kolikor lahko, eh, napade, kibernetske napade. Potrebujemo več transparentnosti, tehnologija in tehnološki orodja so prilagojena in takšna orodja moramo omejiti. Naši standardi brez konteksta pravne države izgubijo v spomen. Pri naši razvojni pomoči in trgovinskih sporazumih moramo zagotoviti digitalno svobodo in jo tudi zahtevati odpraviti moramo digitalno vrzel, izboljšali dostop do informacije in izboljšati dostop do izobraževanja na spletu. V kritičnih urah po naravnih katastrofah ali humanitarni krizi je treba spostaviti internetni stik, kajti informacijske komunicijske tehnologije so zelo pomembne za nadzor nad dogodki. Treba je spodbujati ukrepe in delovanje in moramo biti pozorni, da Evropska unija ne bo spodbujala digitalne svobode drugo, če tega ne zagotavljamo doma. Spomniti moramo naša podjetja na socialno odgovornost družb. Izvajati pa moramo tudi koncept človekovih pravic. Služba za zunanje delovanje mora spodbujati na globalni ravni digitalno svobodo s tem, da bomo združili varnost, trgovino in zunanje politiko, s tem, da bomo to uskladili našim vrednotam in svoboščinam. Realnost je polna nove tehnologije, zato moramo prilagoditi našo politiko in naše inštrumente temu. Gospod komisar, zasebni sektor ima veliko zahtev, internet sedaj vodijo deležniki s svojim lastnim pristopom. Ta model deluje samo, če bo vključeval majhna podjetja, uporabnike interneta in potrošnike, ki morajo sodelovati pri spremljanju odločitev. Mi moramo zagovarjati interes naših državljanov. Rada bi se zahvalila vsem poročevalcem v senci, ki so prispevali in se zahvalila vsem deležnikom, ki so sodelovali. To poročilo smo ustvarili z odprtim posvetovanjem in to je model za odprto demokracijo, ki lahko deluje tudi v Evropski uniji. Gospa Tikal. Merci, madame la president. Strategija pri... Hvala, predsedujoča strategija v zvezi z digitalno svobodo v Evropski uniji zagotavlja in priznava prosto dostopanje do informacijskih tehnologij in to ima lahko velik vpliv na temeljne pravice in človekove pravice. In s tem je omogočena v bistvu tudi večja preglednost na splošno, kar vpliva tudi na izobraževanje, spremljanje, volitev, preprečevanje nesreč, humanitarno pomoč in tako naprej. Vendar je potrebno uporabiti vse te sodobne tehnologije v smislu uveljavljanja človekovih pravic, ker te vsebujejo tudi dostopanje do izobraževanja, komuniciranja, in informacije nasploh, kar je tudi eden od pogojev svobode. Vprašamo se torej, kaj pomeni digitalna svoboda in poskrbeti je tudi za, treba za njeno promocijo v manj razvitih državah. Eh, Gospa predsedujoča, rad bi čestital poročevalki čeprav je tako pozno, gre za zelo pomembno vprašanje, gre namreč za svobodo. Razpravljati o svobodi je bistvenega pomena za vse ljudi. Še posebej je treba govoriti o svobodni, svobodi na internetu, glede na to, da to področje zelo hitro raste. To smo priznali kot temeljna soboščina za prebivalce v Evropi in prizadevati se moramo, da se bo to spostavilo posod po svetu. Videli smo tudi problem kibernetskih napadov na vlade, na države in kako fundamentalistični režimi želijo omejiti dostop do interneta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 Internet nam je odprl možnosti za razširjanje informacij v svobodnem in odprtem svetu in internet je za nas zelo pomemben dogodek. Avtoritarni režimi pa omejujejo družbo in njen dostop do interneta. Upamo, da, ma pričakujemo, da bodo režimi, takšni režimi skušali omejiti prostor interneta in omejiti pretoke informacij, zato da bodo lahko nadzirali svojo družbo. Sam ne mislim, da bi s tehničnim embargom lahko preprečili državam kot je Kitajska, da izvajajo svojo politiko pri pojavljajočih internetnih omrežjih. Znotraj naše zonanje politike moramo doseči, da bomo prepričali takšne voditelje, da omogočijo svoboden razvoj svojih družb. Tako bo tudi kitajska družba postala bolj svobodna in varna. Ja, S tem smo zaključili postopek Kedžija in dajem besedo gospodu komisarju. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Rad bi pozdravil poročilo gospe Šake o digitalni svobodi Evropske unije v zanani politiki. Gre za zelo pomembno vprašanje. Nekaj let sem bil zunani minister Malte, prej sem postal komisar, zato zelo cenim to vprašanje kot del zunanje politike Evropske unije. Poročilo je prišlo pravočasno, dopolnjuje delo Evropske unije na področju človekov, predzagovori o digitalni svobodi, o trgovini, o varnosti. Evropska unija se zauzema za spodbujanje spoštovanja človekov, predvsem, da uporabi povezavo med novimi tehnologijami in človekovimi pravicami kot način za spodbujanje demokracije. Strinjamo se z vidikom Evropskega parlamenta, da moramo zagotoviti odprt dostop do interneta, mobilne tehnologije in informacijske in te komunikacijske tehnologije kot del svoboščin. Dostop do interneta je temeljna svoboščina in s tem bomo prispevali k bolj pravičnim družbam, kot smo videli v Severni Afriki čeprav je prišlo do nekaterih incidentov glede dostopa do interneta. Evropska unija bo še naprej pošiljala jasna sporočila, eh, ki nasprotujejo cenzuri na internetu. Odbor za človekove pravice OZN je 6. decembra v New Yorku dejal, da Evropska unija obžaluje omejevanje dostopa do interneta. Evropska strategija, strateški okvir, ki vsebuje akcijski načrt, predvideva dejanje na področju strategije brez prekinitve dostopa, s tem, da zagotovimo, da internet ostane motor za politično svobodo, gospodarsko rast in demokracijo. Evropska unija je tudi uvedla sankcije glede izvoza tehnologije v Sirijo in v Iran zato, da režimi ne bi mogli uporabiti te tehnologije za izsleditev in za kaznovanje disidentov imamo mm, politiko nadzora izvoza v Evropski uniji, lahko jo tudi razširimo na nekatere materijale, ki bi se uporabljali za nadzor interneta ali pa telekomunikacij, kar bi kršilo človekove pravice. Na forumu za upravljanje z internetom v Bakuju je Evropska unija skupaj s poslanci Evropskega unija bila edina, da moramo zagovarjati kakršne koli temeljne soboščine in da se kršenje teh soboščin ne dopušča ne znotraj, ne zunaj meja Evropske unije. Do konca naslednjega leta bomo pripravili smernice za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo za podjetja, ki se s tem ukvarjajo socialni odgovornosti družb in spoštovanju človeka pravice. Tako bomo sestavili smernice, ki bodo del tudi načel OZN. Trgovinska politika si zasluži še posebno pozornost. Naše trgovinske sporozumi so ključnega pomena za spodbujanje naših vrednot in človekovih pravic. Evropska služba, služba za zunanje delovanje in služba kom, Evropske komisije si prizadevajo za upenjanje digitalne svobode v vso zunanje delovanje. Pripravili pa bomo tudi komunikacijo o kibernetski varnosti. Pripravili bomo skupno stališče za svetovno konference o in, in mednarodni komunikaciji. Evropska unija se bo še naprej prizadevala za sodelovanje v mednarodnih okviru v svetu Evrope, v OSE, v OZN, zato da bomo spodbujali odprt in varen svetovni splet. Pozdravljamo vas, trud in pozornost, ki smo jo namenili varni uporabi in upravljanju z internetom. Evropska unija mora biti zgled za izvanje svoje politike in dati finančno podporo projektom in organizacijam civilne družbe preko inštrumenta za demokracijo in človekove pravice. In za konec, gospa predsedojoča, Evropska unija lahko odigra odločilno vlogo pri ohranjanju robustnega in varnega interneta, ki bo cvetel in ki bo motor za gospodarsko rast in inovacije. Najprej hvala. Hvala lepa, gospod komisar. S tem je zaključena naša razprava. Glasovali bomo jutri opovdne. Želim vam lep zaključek večera.